predlog spremembe 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 9 glasov za, 9 proti. Predlog 26. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet 17 glasovi za in enim vzdržanim glasom. Predlog 27 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 9 glasov za, 9 proti. Predlog spremembe 3 odbora Ekon. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen z desetimi glasovi proti in osmimi za. Predlog spremembe štiri odbora Ekon. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen, deset glasov proti, osem za. Predlog spremembe štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet, sedemnajstimi glasovi za in enim vzdržanim glasom. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet 17 glasovi za in enim vzdržanim glasom. Predlog spremembe 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet z 18 glasovi. Ustni predlog spremembe številka 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet z 18 glasovi. Predlog spremembe 7 je brezpredmeten. Predlog spremembe številka 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet s 16 glasovi za, dvema proti. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen, 9 glasov za, 9 proti. Predlog spremembe številka 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Prišlo je do napake, še enkrat glasujemo o predlogu spremembe številka 3. Konec glasovanja. Predlog je sprejet s 17 glasovi. Ustni predlog spremembe številka 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet z 18 glasovi. Glasujemo o celotnem poročilu, tako kot smo, kot smo ga spremenili. Konec glasovanja. stališče. Poročilo je sprejeto 17 glasovi za in enim vzdržanim glasom. Lep dan vsem. Hvala. Vidimo se ponovno na naslednjem sestanku 22. marca ob treh. Nekaj orario tak. Ljudi že medze. Ja,